Imamo še ustno izjavo 71-2010 eh, podpisniki Thompson, Line Figueiredo, Deli in Protasjevič. Gospodeli ima uh, besedo. Gre za uh, strategijo Evropske unije za um, brezdomce. V skladu z 123. členom poslovnika bomo ustrezno uh, to zavedli. Deli 30 sekund imate na voljo. Madame la présidente, mes chers collègues, se... Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice, v imenu Brite Tom, Thompson, Lizlin, Ilde Frigeredo in gospoda Protoševiča se vam eh, najlepše zahvaljujem za vso vašo podporo eh, za pisno izjavo številka 61. Komisija danes predstavlja vodilno pobudo o boju proti revščini in socialni izključenosti. Mi pošiljamo jasno sporočilo Evropski komisiji in državam članicam, da je čas lepih besed mimo, da potrebujemo dejanske ukrepe in dejanja. Ukrepati moramo zato, da bomo zagotovili, da leta 2050 ne bo več ljudi na ulicah. Vsem pa lepe praznike in srečno novo leto. L'onorevole Besse ha chiesto la parola, prego. Besse je zaprosil za besedo. Eh euh, Najlepša hvala. V imenu treh kolegov, gospe Peti Kajnen, eh, gospe Sarvo in tudi gospoda Davisa, bi se rad lepo zahvalil 410 poslancem in poslankam, ki so podpisali pisno izjavo, ki smo jo predložili zato, da bi zahtevali okrepitev prepovedi eh, odstranjevanja plavuti morskim psom. Morski psi so pomembna in občutljiva vrsta in v naših morjih eh, se dejansko dogajajo masakri. Eh, morske pse se lovi zato, da se jim odreže plavuti, njihova trupla pa potem mečajo nazaj v morje. Mislim, da smo s to izjavo poslali jasno sporočilo Evropski komisiji, od katere zahtevamo, da okrepi pravila, ki veljajo za to vrsto. Hvala lepa, sedaj pa začnemo z glasovanjem. Glasovanje bo kompleksno in dolgo, zato vas prosim, da se čim bolj skoncentrirate. V skladu z dnevnim redom bomo poenostavljeni predstavljenem poročilu eh,